Ladies and gentlemen, dear colleagues, please be uh, seated. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, da sedete svoje mesta. Smo pri deveti točki na dnevnem redu odbora za zunanje zadeve. Gre za skupno razpravo z odborom za razvoj. Lepo pozdravljam predsednika Tomasa Tobeja, ki sedi ob menim. Najprej lepo pozdravljam predsednika gospoda Tagisa Šafa, ki je predsednik predstavniškega doma etiopskega parlamenta. Lepo pozdravljam tudi veleposlanika Abea in pa gospoda Tesfaja Dabo. Oziroma, kje ste? Ki pa je predsednik stalnega odbora za zunanje zadeve v Etiopiji. Lepo pozdravljam etiopijske prijatelje. Dobrodošli. Edina etiopijska beseda, ki poznam, je te na istelen, to pomeni dobrodošli ali nekaj podobnega. Ne boste že razumeli. Kdo bi si lahko zamislil, ko smo načrtovali to razpravo, da bo ta razprava tako relevantna v pravem trenutku. Lepo bi želel čestitati gospodu Tagesu Šafu za so nominacijo za prejem nagrade za mir. Prispeval je s pomembno pobudo za razrešitev mejnega spora s sosedo Eritrejo, o kateri smo se tudi pogovarjali na tem odboru. Prosim, da lepo pozdravite tudi premijeja. Gospod predsednik predstavniškega doma, vaša prisotnost v odboru AFET ni le dobrodošla, ampak tudi pravočasna, kot sem omenil. Oba odbora nameravata obisk v vaši državi k malu, tako da se pripravite na invazijo evropskih uradnikov v Addis Abebi. Zdaj pa se veselimo vaše ocene situacije v Etiopiji in v celotni regiji. Kakšna je perspektiva za prihodnost? Zdaj najprej dobi besedo Tomas Tobe za uvodni nagovor, potem pa bo sledil vaš govor in razprava. Najlepša hvala, predsednik McAllister. Lepo vas pozdravljam tudi v imenu odbora za razvoj na Evropskem parlamentu. Za naš odbor je Etiopija izjemno pomembna partnerska država zaradi velikosti, zaradi razvojnih izzivov, s katerimi se soočate, pa tudi zaradi obsega razvojnega sodelovanja med Evropsko unijo in vašo državo. Dosegli ste tudi izjemno gospodarsko rast v zadnjih letih, prav tako pa ste dosegli veliko razvoja, to je spodbudno. Naj omenim tudi drzno in ambiciozno novo politiko, ki jo je upeljal gospod Abaj v zadnjih mesecih. Ta politika nam daje veliko navdiha, in upanja. Ob istem času, ko se v tej raznoliki državi odpira demokratični prostor, pa je težko uskladiti različne politične ambicije tudi z različnimi demokratičnimi praksami. V vaši državi želim veliko uspeha v tem prehodnem obdobju in že čez dva tedna bom lahko obiskal vašo državo, vodil bom delegacijo odbora za razvoj. Pred nami, da seveda, mi smo bili že bolj zazrti v prihodnost. No, upam, da bomo tako prišli tudi do velikega vsega do boljšega razumevanja, medsebojnega razumevanja in veseli me, da imamo priložnost za sodelovanje in dialog z vami. Zdaj pa se seveda veselimo tudi vašega govora. Izvolite. Najlepša hvala za dobrodošljico, spoštovana predsednika odbora za zunanje zadeve, pa tudi odbora za razvoj. Spoštovane poslanke in poslanci, poslanci gospe in gospodje, moja delegacija se zahvaljuje Evropskemu parlamentu za gostoljubje, da ste se odzvali tako hitro. Hvala, da ste nam priredili tako toplo dobrodošljico. V veliko čast mi je, meni pa tudi moje delegacije, da sem lahko danes tukaj in da se lahko pogovorimo o večplastnih eh, razvojnih reformah v Etiopiji, pa tudi v širši regiji. Dobro, da se lahko pogovorimo tudi o izmenjavi stališč, ko gre za bilateralna vprašanja. Od izvolitve gospoda Abea, ki je predsednik vladajoče stranke, IPRBF. E je Etiopija začela z obsežnimi reformnimi programi politične, institucionalne in gospodarske narave. Etiopska vlada je sprejela nekatere temeljne ukrepe, s katerimi smo začeli odpirati politični prostor, ki bo zagotavljal enake pogoje za vse akterje. Osvobodili smo tudi na tisoče političnih zapornikov in novinarjev. Izgnane politične skupine in njihove predstavnike pa smo povabili nazaj domov, tako da bodo lahko prispevali svoj delež znotraj miroljubnega političnega diskurza. Tri večje oborožene sile, ki so bile opredeljene kot teroristične sile v Etiopiji pa so bile črtane z volilnih seznamov. Naš namen je bil zasidrati te reforme v ustrezni institucionalni okvir. Prav tako je urad javnega tožilca oblikoval pravosodni svetovalni odbor, na katerem deluje 13 neodvisnih pravnih strokovnjakov, ki so zadolženi za preučevanje različnih pravnih sistemov in zakonodajnih sistemov na področju pravosodja. Na to bodo oblikovali tudi priporočila za celovito reformo, kar bo pomenilo tudi spremembo zakonodaje in prestrukturiranje delovanja institucij. Medijska zakonodaja se pregleduje prav tako zakonodaja na področju civilnega prava, volilna zakonodaja, vse to pregledujemo in o tem razpravlja tudi predstavniški dom. Na to pa že kartelizacija demokratičnih pravic, tudi o temeljnih človekovih pravicah in demokratičnih pravicah se trenutno pogovarjamo in prenavljamo zakonodajo. Usredzočamo se tudi na liberalizacijo gospodarstva in privatizacijo določene vladne lastnine. Na ta način ne bi odpravili makroekonomska neravnovesja in zagotovili trajnostni razvoj. Prav tako je vlada sprejela gospodarski načrt na osnovi domače gospodarske agende. Tako ne bi do leta 2030 izgradili med drugim raznolik zasebni sektor, poskrbeli tudi za inovacijo, tehnološke posodobitve, obenem pa naj bi posodobili tudi kmetijski sektor. Če želimo odpraviti strukturna oska grla v gospodarstvu, mislim, da je dobro, da smo oblikovali tudi posebni odbor za to, izboljšali naj bi tudi poslovanje in izboljšali dobro poslovno ozračje nasplošno. Glavni cilji reformnega programa so usmerjeni v oblikovanje zaposlitvenih priložnosti. Obenem pa bomo poskrbeli tudi za reformo zasebnega sektorja in boljšo industrializacijo. Na to pa še enakost med spoloma in polnomočenje žensk, to je eno od področji, ki je pomembno za etiopsko vlado. Kot ste morda slišali, je skoraj polovica vladnih članov ženskega spola. Prav tako so ženske na vodilnih položajih, tako na vrhovnem sodišču. Od desetih stalnih odborov parlamenta šestim stalnim odborom predsedujejo ženske. Celo na parlamentu je tako. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, predsednika odborov. Naj povem, da se Etiopija pripravlja tudi na državne volitve, ki bodo potekale leta 2020. Zato smo začeli izvajati potrebne institucionalne in pravne ukrepe, tako da bomo poskrbeli za pravične, demokratične in mirne volitve. S tem namenom je bil nacionalni volilni urad prestrukturiran prejšnje leto in zdaj lahko izvaja svoje odgovornosti in pristojnosti na veliko bolj kredibilen način. Prav tako smo pregledali in prenovili ter potrdili volilno zakonodajo na parlamentu in trenutno potekajo relevantne razprave za vsemi deležniki, kar vključuje vse politične stranke, predstavnike civilne družbe, medije in javnost. Vlada prav tako izvaja odprt dialog z vsemi političnimi strankami, podpisala pa je tudi kodeks ravnanja, ki bo usmerjal delovanje političnih strank v času volitev leta 2020. Spoštovane poslanke in poslanci, spremembe v Etiopiji pomenijo tudi določen zagon v širši regiji, na regiji Afriškega Руга. Zaključenih je 20 let stagnacije, zdaj pa se začenja nova doba sodelovanja in miru v regiji. Etiopija je veliko prispevala tudi k miroljubni tranziciji v Sudanu. Tudi v Južnem Sudanu se vključujemo v mirovne procese, obenem delujemo v Somaliji in Etiopija meni, da bo podpora Evropske unije bistvenega pomena tudi za izgradno demokracije in demokratičnega sistema v Somaliji, tako da ne bo prišlo do ponovne degradacije. Spoštovana predsednika odborov, poslanke in poslanci, Etiopija gradi novo vlado, obenem tudi pomembni tako imenovani renesančni jez, tako da zdaj lahko podpiramo tudi razvoj električne infrastrukture v vseh tistih mestih, ki prej niso imeli električne energije. Smo pa zavezani tudi medregionalnemu sodelovanju z uporabo naravnih virov, reke Nil. tudi preko sodelovanja v kontekstu gradne tega jezu, se je sodelovanje okrepilo. Etiopija meni, da bomo le na tehnični in znanstveni ravni rešili težave povezane z delovanjem tega jeza. Tri države, ki sodelujejo znotraj teh pogajanj, morajo delovati skladno s temi načeli. Spoštovane poslanke in poslanci, Etiopija je sredi velikih sprememb, sredi velike preobrazbe, ki si jih pred nekaj leti nismo mogli niti zamisliti. Prihodnost je svetla, še vedno pa se soočamo z velikimi izzivi. Seveda so bili med izzivi tudi sporadični konflikti, ki vodijo do notranjega razseljevanja naših državljanov. Vlada zdaj želi notranje razseljene vračati domov. Večinoma je to uspeva, ampak moramo se spopasti tudi z glavnimi tež... vzroki te problematike. V času tranzicije in prehoda se moramo soočiti tudi z obsegom izzivov za našo državo, ampak prepričani smo, da nam bo uspelo premustiti vse ovire. In seveda računam na podporo in razumevanje partnerjev v Evropi. Odnosi med Evropsko unijo, njenimi institucijami in našo državo so seveda dolgoletni in še naprej si želimo nadrevati v duhu konstruktivnega sodelovanja in upam, da bomo lahko vsi zasledovali tudi skupne interese. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Zdaj imamo pol ure časa za izmenjavo mnen. Najprej bodo dobili besedo tisti, ki so najprej prosili za besedo. Poskusite ostati pri trih ali štirih minutah. Mihajl Galer je prvi. Izvolite. Hvala, hvala, gospod predsednik gospod predsednik predstavniškega doma, pozdravljeni in tudi jaz vam čestitam za Nobelovo nagrado za mir, ki jo je dobil vaš premije. Tukaj sem že več kot 20 let, vedno sem tudi član medparlamentarne skupščine AKPEU. Večkrat sem že bil pri vas, vem, da smo leta 2004 imeli sejo AKPEU v vaši državi, Potem smo opazovali volitve leta 2005 in tudi leta 2010 smo bili tam. 2015 nismo prišli, zato ker smo menili, da za to ni potrebe. Ana Gomeš, naša nekdanja kolegica, je bila leta 2015 pet, najverjetneje nepriljubljena, vsaj z vaše strani ne, zdaj pa ste jo sprejeli s odprtimi rokami in mislim, da je to zdaj znak drugačnega političnega ozračja. Dve vprašanje imam, eno je politično, eno pa ne in sicer. Omenili ste naslednje volitve leta 2020. Zanima me, ali bodo te volitve vključujoče v smislu da boste vključili tudi opozicijske stranke, civilno družbo in vse tiste, ki si želijo, da bi imeli boljše volitve, ne pa volitve, kjer pač spet zmaga ena stranka. Če da, kako konkretno? Kar zadeva volilno komisijo, o tem smo govorili že pred desetimi leti in zanima me, kakšna je zdaj razlika v tehničnem smislu. Pa še eno kratko vprašanje, v preteklih letih. Se je veliko govorilo o tem zasegu zemljišč, tako rekoč. To pomeni, da povabite tujce, da kupujejo zemljišča od vas. Domnevno naj bi ljudi, ki so že tam pustili pri miru, ampak eh, poročila pravijo, da se določene ljudi tudi odganja z teh zemljišč. Zanima me, ali lahko poveste kaj o tem. Hvala. Hvala, Mihajl Galer. Želite kar takoj odgovoriti ali želite, da poberemo nekaj vprašanj? Prav. Gospod Rivier je naslednji. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod predsednik predstavniškega doma. Tudi jaz vam želim čestitati. Hvala, torej. Dobrodošli. Tudi jaz uh, vam čestitam in tudi moja skupina za podelitev nagrade za mir. Dve vprašanje imam za vas. Etiopija je prejemnica določenih naložb strani EU, zlasti kar zadeva ceste, promet in infrastrukturo. Pa tudi naložbe namenjene temu, da bi izboljšali razmere za civilno družbo in da bi okrepili demokratično upravljanje Evropska unija ima včasih posebno vizijo in podpira zahodne vrste demokracije. Zanima me, ali pomoč, ki jo dobite, dovolj upošteva specifičnosti Etiopije ali pa smo morda preveč zahodnjaški pri svojih zahtevah. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je v zvezi z teroristi Al-Shabaab na vzhodu države. To je teroristična skupina, ki ima zelo smrtonosne poglede in zanima me, ali menite, da bi lahko bili oni pod eh, vplivom katere tretje države ali pa gre samo za teroristično operacijo, ki pač je popolnoma neodvisna od kakšnih drugih akterjev. Hvala. Hvala. Ana Futiga, EKR. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik predstavniškega doma. Tudi mi čestitamo vašemu premijeju za ta nevredni dosežek. Dobili ste namreč Nobelovo nagrado za mir. Poznamo dogodke v Etiopiji, tudi zato, ker veleposlanik poslancem posreduje celovite informacije o zvezi z dogodki v Etiopiji. Poznamo razmere na področju gospodarske stabilnosti, razvoja podeželja, pa tudi mirovnega procesa, kajti to je za nas zelo pomembno, za nas poslance v odboru AFED in tudi v pododboru za varnost in obrambo, to je pododbor SEDE. Za vas imam vprašanje v zvezi z izkoreninjanjem terorizma v afriškem rogu. Zavedamo se, koliko prispevate k temu in kakšni so problemi. In vprašanje imamo tudi v zvezi z reformo pravosodja. Hvala. Thank you, Anna Fortiga. Hvala. Še dva in sicer gospod Gjungjuzi, samostojni poslanci. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod predsednik predstavniškega doma tudi jaz čestitam vašemu premijeju. Rešil je desetletja dolg spor z Eritrejo, to je velik dosežek. Moje vprašanje pa je naslednje. In sicer gre za okoljsko vprašanje. V mednarodnem tisku se je veliko pisalo o tem pred kratkim in sicer gre za podnebne spremembe in dostop do vode v vaši regiji. Etiopija nima posebej razvite infrastrukture, veliko je povpraševanja po električni energiji in projekt jezu, ki ga gradite, je zelo pomemben za to, da boste lahko zagotovili ustrezno infrastrukturo za državo in ljudi. Pa vendar v Egiptu in Sudanu so zaskrbljeni v zvezi z dostopom do vode. Egiptovski strokovnjaki pravijo, da 90 odstotkov vode prihaja iz modrega Nila, ki izvira v Etiopiji. Mednarodno pravo ne zagotavlja posebej dobrih rešitev na tem področju. Poznam samo mednarodni sporazum v zvezi z distribucijo vode. Ta sporazum imata Egipt in Sudan, ampak kolikor vem, Etiopija nima takšnega sporazuma z Egiptom. Zanima me, ali se strinjate, da bi to lahko bila rešitev za ta spor. Kajti? Egipt pravi, da mu grozijo suše in pomankanje vode, in to bi lahko imelo tudi negativne posledice na kmetijstvo in varno skrbo s hrano v Egiptu. In prav gotovo ne potrebujemo še enega konflikta v tej regiji. Zanima me, kaj menite o tem. In gospod eh, predsednik predstavniškega doma, zanima me, kako menite, da bi lahko rešili ta resen spor. Hvala. Hvala, gospod Holven je naslednji. Izvolite. Hvala, hvala, gospod predsednik. Gospod Tageza Čafo, poslanke in poslanci. V zadnjih letih se jasno vidi, kako pomembna je varnost na področju razvojne politike. In premijer, gospod Ahmed, je izboljšal varnostno situacijo v Etiopiji in to je dobra podlaga za gospodarski in socialni razvoj v tej državi. Dosegli ste mirovni sporozum z Eritrejo in to je res velik uspeh. To vam bo dalo nov zagon. Vi to veste še bolje kot mi, čaka vas veliko dela, ampak vseeno vam želim čestitati za to, še posebej premijeju gospodu Ahmetu. Če pogledamo države okrog Etiopije, Južni Sudan, Sudan in Somalijo, potem mislim, da se bo Etiopija kmalo spopadala z novimi migracijskimi tokovi, In Etiopija je zdaj relativno stabilna in to je po mojem mnenju zdaj atraktivna destinacija za ljudi, ki bežijo iz drugih držav. Ampak v Etiopiji, kolikor vem, je že več kot milijon beguncev in prosilcev za azil. Moje vprašanje za vas je naslednje. Kako varnostne razmere v sosednjih državah vplivajo na varnost in stabilnost v Etiopiji? Hvala. Hvala, gospod Olveni, gospod predsednik predstavniškega doma. To so bila vprašanja. Beseda je vaša. Opozarjam pa vas, da moramo zaključiti do pol šestih. 20 minut imate časa za odgovore. Izvolite. Hvala. Hvala za zanimiva vprašanja. hvala za čestitke našemu premijeju, doktorju Ahmadu. Ko se vrnem, mu bom povedal, da ga podpirate torej v Evropskem parlamentu in v odborih. Hvala še enkrat za čestitke. Vprašanja. Mihael Galer, moj brat in prijatelj, mi je zastavil to vprašanje, dobro ga poznam iz eh, srečen EUAKP, več let se že srečujeva. Gre za vprašanja v zvezi z vključenostjo v tem političnem procesu. V svojem uvodnem govoru sem to že povedal. Izpustili smo vse politične zapornike in tudi politične stranke v tujini so dovoljene. To je odprlo politični prostor za razprave, tudi v javnosti. Ko smo oblikovali volilno komisijo, smo poskrbeli, da so vključene vse politične stranke. Pet članov je in predsednica volilne komisije je bila v izgonu, ona je vodja opozicijske stranke sicer, vrnila se je v Etiopijo, zdaj pa je predsednica volilne komisije. pri pripravi volilne zakonodaje sodelujejo vse politične stranke. Včasih gre za manjša vprašanja in o vsem smo govorili z njimi. Mislim, da je bila udeležba dobra. In tudi, kar zadeva civilno družbo, imam dobre novice. Veliko zakonodaje smo sprejeli na področju civilne družbe, veliko je bilo udeležencev na javnih zaslišanjih, tudi v parlamentu. Prvič sem videl, da je toliko ljudi prišlo v parlament govoriti o teh zadevah. Proces vključenosti je po mojem mnenju dober. Mislim, da lahko še bolj okrepimo politični prostor v naši državi. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Čakajo nas volitve, politične stranke se bodo začele ukvarjati z volilno kampanjo in mislim, da nam bo šlo dobro. Za trajnostni razvoj države in za dobro ljudi moramo to storiti. To je naša zaveza. Voditelji v zvezdni vladi smo se zavezali k temu, da bodo volitve poštene, svobode, svobodne in demokratične. To je zelo pomembno, to je naša zaveza. Upam, da nam bo uspelo. Drugo vprašanje, vprašanje zasega zemlišč. To je vprašanje tujih neposrednih naložb. Pri zemljiščih pa ne gre samo za tuje neposredne naložbe. Tudi lokalni vlagatelji so lahko lastniki, ampak zemljišč ne obdelujejo. In lani smo sprejeli ukrepe na tem področju in upoštevati je treba dvoje. Pri razvoju držav, kot je Etiopija, so tuje neposredne naložbe izredno pomembne. In drugič, oblikovanje delovnih mest za mlade. To je pomembno za mlade in tudi za lokalno skupnost. Iščemo ravnovesje med tema dvema vprašanjama. In kako sem povedal v svoji izjavi, premije vodi odbor za to, da bi olajšali poslovanje v državi. Vprašanja v zvezi z zemlišči so po mojem mnenju vprašanja, ki jih jemljemo zelo resno in mislim, da bomo rešili vprašanja v zvezi z tujimi neposrednimi naložbami ter lasništvom nad zemlišči. Naslednja točka, naslednje vprašanje. Cenimo naložbe iz Evrope, to nam pomaga pri razvoju, vaše partnerstvo je za nas zelo pomembno, to torej cenimo. In vprašanje v zvezi z Al-Shababom in vključitvijo ali potencijalnim sodelovanjem tretjih držav. Tukaj lahko povem, da sodelujemo z Evropo in ZDA, tesno sodelujemo, to je zelo pomembno. Varnostna vprašanja so vprašanja, ki so v interesu nas vseh. Vsi se moramo s tem ukvarjati. Obsodili smo državne akterje, ki podpirajo terorizem. To smo storili tako na mednarodni ravni, kot tudi na nacionalni ravni in s tem moramo nadaljevati. To je zelo pomembno. Naš premijer je zdaj v Južnem Sudanu, govori s premijerjem tam in pogovarjata se o varnosti, kajti veliko nezakonitega orožja prihaja iz Južnega Sudana v Etiopijo. Še vedno sodelujemo z sosedi, to so naši dobri prijatelji Sudan, Južni Sudan, Eritreja, Kenija, Džibuti, Somalija, Eritreja, to so naši prijatelji. In prejšnji teden so bili v naši palači v Addis Abebi, ko smo odprli to palačo spet po sanacijskih delih. Mislim, da moramo vsi sodelovati skupaj, če želimo rešiti zadeve v afriškem rogu. Reforma pravosodja, predsednica vrhovnega sodišča je ženska, prej je bila aktivistka na področju človekovih pravic in pravic žensk, zdaj je predsednica vrhovnega sodišča, kot sem dejal, trdo dela in sodišče ima svet neodvisnih strokovnjakov, ki se ukvarja z vprašanjem revizije zakonov, ki omejujejo človekove pravice je pomembno za naš razvoj, pa tudi za mednarodno sodelovanje. Reforme na področju pravosodja so pomembne in upam, da se zavedate, da imamo mi drugačen koledar. Letos se želimo posvetiti vprašanjem pravosodja in pravne države. To nas zelo zanima. Kar zadeva okolje, podnebne spremembe in oskrbo z vodo, v svojem uvodnem nagovoru sem to že povedal. Ljudje v Sudanu in Egiptu so naši bratje in sestre. Zato vemo, da so tam tudi problemi. Ministrstva za vodo iz Etiopije, Sudana in Džibutija govorijo o tem. Tehnične razprave so zelo pomembne. O tem je treba govoriti tehnično. Včasih politika vpliva na te razprave, zato je bolje, da se govori na tehnični ravni. zato da to ne bo vplivalo na ljudi v Sudanu ali Egiptu. To so naše bratje in sestre. Vprašanje v zvezi z jezom velike renesanse so za nas pomembna, ampak to vpliva tudi na Sudan in Egipt. Ta vprašanja bomo poskusili rešiti in mislim, da to lahko rešimo na tehnični ravni, kajti tudi voditelji sodelujejo med seboj. In po našem mnenju, etiopici, sudanci in egiptovci živijo skupaj in so brati in sestre. Zadnje vprašanje je vprašanje na področju varnosti kar zadeva migrante iz Eritreje, Sudana, Južnega Sudana in tako naprej. Kakor ste dejali, v naši državi je približno milijon beguncev iz sosednjih držav in kakor veste, smo lani sprejeli zakonodajo na področju beguncev in zagotovili smo jim možnost, da delajo v naši državi, lahko tudi vozijo, lahko opravljajo različne dejavnosti, vključno s kmetovanjem in podjetništvom. Vprašanje varnosti pa ni povezano samo z našimi sosednjimi državami. Ima tudi druge razsežnosti. Zato vam lahko povem, da vprašanje beguncev še vedno rešujemo in to vprašanje je zelo pomembno za nas na mednarodni ravni nekaj minut pa želim, da ti tudi svojemu kolegi in gospodu veleposlaniku, mislim, da bo tudi on omenil nekaj zadev. Izvolite, hvala. Predsednika, hvala, hvala, da nas gostite danes tukaj. Odgovoriti želim na nekatera vprašanja določenih poslancev. Najprej vprašanje Jezu. Nekateri ste izrazili določene pomisleke. Nobenega mednarodnega sporozuma ni v zvezi z koriščenjem Nila, kjer bi sodelovala Etiopija. Egipčani to imenujejo mednarodni sporozum, ampak gre za dvostranski sporozum iz leta 1929 med Sudanom in Egiptom. Mi pa poskušamo združiti vseh 11 držav, okrog Nila. V okviru celovitega sporozuma, na, osnovi, na katerem delamo že 11 ali 12 let, vsi bi sodelovali pri tem in pri upravljanju Nila. 90 odstotkov vode, ki jo potrebuje Egipt, prihaja iz Nila. Ampak mislim, da bi morali razmisliti tudi o tem, kako Egipt upravlja s to vodo. Veliko je odpadkov, veliko vode izgubijo, izgubijo tudi veliko vode zaradi evaporacije. Vodo pa uporabljajo tudi za druge namene v Egiptu. Torej, razumemo, da je Egipt odvisen od Nila, učinek jezu v Etiopiji bo minimalen in ne bo povzročil veliko težav državam, ki so niže po toku Nila. Sudanci že razumejo, da bodo imeli koristi od jezu. Zato so spremenili stališče v zvezi s tem jezom. Problem v Kajru ni samo problem v zvezi z Etiopijo ali stališčem Etiopije, kakor ga izraža Kajro. Zdi se, da so izgubili tudi podporo Sudana. Sudan jih je več desetletij podpiral pri koriščenju vode iz Nila. Torej, še naprej bomo govorili v zvezi s temi tehničnimi vprašanji, v zvezi z jezom, predsednik Sisi, naš premijer, ali se bosta najverjetneje srečala naslednji teden v Sočiju, na vrhu Rusija, Afrika. Prejšnji teden sta govorila, si si ga je poklical, da mu je čestitev za podelitev nagrade za mir. Naš premijer mu je vrnil klic in govorila sta o tem vprašanju. Sudanski premijer je bil pri nas v petek, govorila sta o dvostranskih odnosih med obema državama in dobro je bilo, da je moj premijer poklical nazaj gospoda Sisija in mu povedal o tem, kakšne pogovore sta imela se sudanskim premijerjem premijejem. Zdaj pa še eno vprašanje. V zvezi z terorizmom v afriškem rogu. Al-Shabaab, torej. Al-Shabaab je še vedno aktiven, ampak vpliva ima manj. To pa ne pomeni, da lahko zaspimo na Lovorikah, še vedno so aktivni na številnih področjih v Somaliji. In Etiopija in druge države naj bi sodelovali pri stabilizaciji Somalije. Seveda to pomeni, da moramo nadaljevati z bojem proti terorizmu in drugič pomagati moramo zvezdni vladi v Somaliji. Pomagati moramo, dela bo veliko, ampak mislim, da moramo še naprej podpirati zvezdno vlado v Somaliji, zato da to dosežemo, po drugi strani pa seveda so potrebna posvetovanja med regionalnimi vladami v Somaliji in centralno vlado v Somaliji. In mednarodna skupnost bi morala pri tem pomagati, to počnete tudi IGAT in Afriška unija. Kar zadeva prednosti Etiopije zaradi evropskih naložb, da ampak nimamo občutka, da bi bili vi naši pokrovitelji. Ne. Gre preprosto za to, da imamo pogovore na dvostranski ravni z državami članicami ali Evropsko unijo. Etiopija predstavi projekte, ki bi jih lahko financirali, po razpravi pa Evropska unija zagotovi ta sredstva ne samo za ceste, ampak tudi za projekte oblikovanja delovnih mest, kajti v zadnjih letih smo vedno bolj priča temu. Namreč mladi niso imeli delovnih mest in to je bil prej problem. S tem se navezujem na zaseganje zemljišč, da to je bil prej velik problem. Problem niso bili samo tuji vlagatelji, ampak tudi etiopski vlagatelji, kako je povedal predsednik predstavniškega doma. No, šlo je za politične igrice, politični operativci so dobili ta zemlišča. Politični operativci, vladajoče stranke, so dajali zemlišča evropskim oziroma etiopskim vlagateljem in tujim vlagateljem. In te naložbe se nažalost niso izvedle v celoti. In drugič, namen naložb je oblikovanje delovnih mest. Če naložba ne zagotovi delovnih mest, potem tudi rast BDP-ja ne pomaga nič. Zagotoviti želimo delovna mesta za mlade, kajti mladih je v, v Etiopiji vedno več in to bo lahko vodilo do težave v prihodnosti. To je vse. Hvala lepa. Well, uh, thank you and... Hvala lepa. Naj v nekaj besedah povzamem. Gospod predsednik predstavniškega doma, hvala za odgovore v zvezi z poštenimi in demokratičnimi volitvami. Omenili ste vključenost, pa tudi zavezo Dobili smo veliko vprašanj različnih političnih skupin, mislim, da ste na vprašanja govorili zelo odkrito in pomirjujoče. Govorili smo o zasegu zemljišč, o naložbah, o oblikovanju delovnih mest, govorili smo o Al-Shababu, o vodi, podnebnih spremembah in tudi o tem, kako bi lahko povezali razvojno politiko in varnost. V vaši državi trenutno vlada pozitiven zagon, to je dobro, ampak to je pomembno tudi za celotno Afriko. Zdaj potrebujemo več teh pozitivnih primerov. In Evropa vidi, da vam gre dobro. Všeč mi je tudi, da ste povedali, da gre za partnerstvo. Tako tudi mi to vidimo kot evropejci. Na tem bi lahko nadaljevali. Najprej vas bomo obiskali mi iz odbora Deve, potem pa tudi odbor AFET. Se vidimo v Addis Abebi. Hvala za to izmenjavo mnen. Hvala. Okay. Thank you.